Poročevalec ima besedo. Uh, Gospa predsedojoča, počakal bom, da se komisarka vsede, mislim, da je to ljudno. Uh, <clears throat> Spoštovana komisarka, dragi kolegi, za Evropsko unijo je ta dosje neka gesta, ki je nekaj, ki je iz ekonomskega vidika simbolična, ima pa tudi velik političen pomen na kritičnem zgodovinskem stiku eh, Moldavije in celotne evropske soseske. Za Moldavijo gre tu za svež vetrc, ki je bistven za, Evrop, za moldavsko gospodarstvo. E, pomen, oziroma pomen pa je večji kot, grele, kot za jabolka in hruške in slive. Uh, temveč gre tudi za solidarnost. Evropska unija in Moldavija sta 27. junija letos, letos podpisali pristopni sporazum in Moldavs, moldavska vlada je to pod ratificirala zelo hitro. In tek zatem pa je Rusija potem uh, tudi um, razpisala embargo za, izvoz, za uvoz iz Moldavije. Potem pa je eh, razpisala avgusta še nadaljni um, embargo kot posledica krize v Ukrajini. Rusija sama sebe vidi kot eh, predmet geopolitične zarote zahodnega sveta. Tu gre za konflikt uh, zaradi napačnega vid videnja situacije na svetu. Uh, Tu gre za rusko propagando, eh, jabolka in slive so postale predmet zelo čudne propagande in politike. Tako se je Moldavija obrnila na Evropsko unijo in eh, prosila za pomoč za premagovanje negativnih vplivov ruskega embarga, predvsem za sadjarje, gre za eh, predvsem jabolka in slive. Komisija se je ustrezno odzvala, eh, svet se je strinjal in upam, da bo tudi parlament to eh, podprl. Prepoved je zadela Moldavijo približno 40 odstotkov eh, njihovega BDP-ja. Predstavlja kmetijstvo približno četrtina prebivalstva se ukvarja z sadjarstvom, ki imajo majhne kmetije, družinske kmetije. Avtonomni trgovinski preferencijali so uh, instrument, kjer lahko neka trgovska sila, kot smo mi, podpre neko uh, drugo državo, ne da bi prosila za koncesije z druge strani. Avtonomni trgovinski preferencijali za Moldavijo so bili uvedeni leta 2008 z to uredbo, ki jo letos spreminjamo, mislim, ta teden spreminjamo. In komisija tu predlaga, da bi tu uvedli tri nove kvote za sveže jabolka, eh, grozdje in pa eh, slive 10 tisoč kilogramov vsakega v teh vrst. To bi veljalo od naslednjega leta, ko bodo prvotne kvote se iztekle. Te kvote so zelo omejene, kar se tiče obsega. Eh, pri jabokih, na primer, gre za nič cela štiri odstotka naše proizvodnje in to se, na, to se nanaša za zelo različne tržne segmente. V luči kulturne bližine z Romunijo je zelo verjetno, da bo večina dodatnega volumna Romunija, romunski trg tudi lahko sprejel. Uh, Romunija je letos imela 22 odstotni padec pri proizvodni jabolk in um, moldavska kvota pokriva 8 odstotkov romunskega eh, pridelka. Sedaj bom nadaljeval v romunščini. Um, moldavski organi so pozvani, da te uh, pobude potem tudi spremenijo v zgodbo o uspehu in pozval bi tudi eh, podjetja v Romuniji, da izkoristijo svoje priložnosti, ki jih imajo glede trgovinskih dejavnosti z kolegi v Moldavi za izdelki, ki so zelo dobri. Hvala. Hvala, sedaj pa ima besedo komisarka Malstromova, ker eh, je danes tudi prvič v tej vlogi, danes je besedo predan kar ne. Hvala lepa. Gospe in gospodje, spoštovani poslanci, mediji se trenutno osredotočajo predvsem na, na dogodke v Ukrajini, ampak Evropska unija ima še eno zelo pomembno sosedo, Republiko Moldovo. Ta republika se sooča z gospodarskimi posledicami odločitve, da je podpisala predvideni sporazum z EU. Republika Moldavija kaže zanimanje za evropske vrednote, želi poglobljeno in obširno trgovinsko območje z Evropske unije. Odločila se je za nas in ne proti nam. No, vendar pa njeni proizvodi, ki so bili prej izključno izvaženi v Rusijo, sedaj več nimajo dostopa na ta trg. Eh, prav tako ni več ugodnosti iz bilateralnega trgovinskega sporazuma z Rusijo. Mi vemo, da je možno ohraniti prosto trgovinska območja z večjimi trgovinskimi partnerji v istem času. Podjetje lahko izberejo tista, tisti trg, ki jim ponuja najbolj ugodne storitve ali pogoje. Zato moramo podpreti Moldavijo, našo vzhodno partnerico, ne samo pri izvajanju um, poglobljenega in celovitega uh, trgovinskega sporazuma, ampak tudi za drugimi sredstvi. Zato je komisija predlagala, da spremenimo uredbo avtonomnih trgovinskih preferencialov in da ponudimo Moldovi začasne olajšave pri izvozi namiznega grozdja, hrušk in jabolk um, vsi vemo, kako težko je izvažati na nov trg in tam iskati nove partnerje. Danes razpravljamo o predlogu začasnega ukrepa. Ta ukrep se bo iztekel čez eno leto. Komisija predlaga, da bi to eh, veljalo retroaktivno za izvoze iz, Moldove, iz Moldavije eh, od avgusta letos. Ehm, to izvoženo sadje na evropski trg ne ogroža našega trga. Razumem, da tukaj obstajajo številni pomisleki, eh, torej kakšne bi bile posledice te olajšave za naše lastne kmete, ampak jaz mislim, da lahko Moldaviji pokažemo solidarnost, ne da bi pri tem ohranili naše kmete, če vam ogrozili naše kmete, oprostite. Um, Izvoz, izvozi Moldove predstavlja ničela 8 eh, odstotka pri jabolkih, 1,1 eh, odstotka pri grozdju in pa ničela 7 pri hruškah. Tukaj lahko pokažemo solidarnost za državo sosedo. Zahvaljujem se parlamentu za to, da je pospešil obravnavanje tega dosjeja. Zahvaljujem se odboru Inta in gospodu Bojsov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj bi moral biti tukaj prisoten gospod Rebeka iz eh, odbora za uh, razvoj kmetijstva in podeželja, ampak ni ga tukaj, zato dajem besedo kar gospodu Winklerju iz ELS-a. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospa predsedujoča ELS podpira predlog spremembe uredbe o avtonomnih trgovinskih referencijalih za Republiko Moldavijo. Pomembno je, da podpremo evropska stremenja naše države sosede. To poročilo predvideva nove ukrepe za soočanje z nepravičnimi trgovinskimi praksami Ruske federacije. Lani sem bil poročevalec za Moldavijo, ko je Evropska unija predlagala polno liberalizacijo uvozov eh, moldavskega vina eh, na trg Evropske unije, potem, ko je prišlo do podobne pripovedi eh, Ruske federacije za uvoz moldavskega vina. No, sedaj pa predlagamo dodatno odprtje Evropskega trga za moldavske proizvode. Upam, da bo parlament uh, odobril to poročilo brez eh, predlogov sprememb, bomo, bomo jutri o njem glasovali in da bo to objavljeno še pred iztekom leta, tako da bodo naši partnerji v Moldaviji imeli kar najhitreje korist od teh eh, dodatnih kvot. Upam, da bo Moldavija ohranila eh, svoje ambicije pri uresničevanju evropske perspektive in upam, da bo tudi poglobljen in celoviti trgovinski sporozum prinesel Moldovi dodatne. Da Eh, koristi in približevanje eh, Evropske unije. Hvala lepa, gospod David Martin za socialdemokrate. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj eh, čestitam poročevalcu za odlično poročilo. Zahvaljujem se tudi gospodu Winklerju za delo, ki ga je opravil on kot poročevalec v senci. Parlament je dokazal, da lahko deluje hitro. Eh, in mislim, da smo dosegli dober dogovor. Na ta način bomo lahko pomagali Moldavi, nudimo kmetijski kmetijsko podporo za tri omenjene sadeže in ob tem ne bomo škodovali evropskemu kmetijskemu sektorju. Gre torej za situacijo, kjer dobi vsak. Evropska unija se je zavezala podpori Moldavije skozi naš partnerski sporazum in eh, v luči ruskih grožn in prepovedi uvoza moramo spomniti na naše zaveze, ukrepiti moramo trgovinske odnose z Moldavijo in pa ukrepiti politično stabilnost v tej državi. Hvala lepa, gospod eh, Martin. Naslednji je gospod, eh, gospod Jaskijevič za EKR. Hvala lepa. Gospe in gospodje, pred enim mesecem je v tej dvorani potekala razprava o ratifikaciji pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Moldavijo. Vsi smo pozdravili eh, takšen sporazum. Spomniti se moramo na to, da je Republika Moldavija že več let žrtev političnega pritiska strani Ruske federacije. Rusija želi, eh, da bi moldavska vlada postala neke vrste njihov vazal. Eh, zato je prepovedala uvoz kmetijskih eh, eh, proizvodov iz eh, Moldavije. To je politično izsiljevanje. Ne bo varne in suverene Moldavije, če bo njeno gospodarstvo uničeval gospod Putin. Že enkrat smo povedali, da želimo Moldavijo približati Evropski uniji. Ruski embargo ogroža ta naša prizadevanja za integracijo. Avtonomni trgovinski preferencijali morajo biti uvedeni kar se da hitro, kajti to je tudi v našem interesu. Zavedati se moramo dejstva, da bomo morali pomagati našim eh, moldovskim prijateljem še večkrat v prihodnosti. Razen, če želimo, da bi to državo doletela ista usoda, kot je doletela Ukrajino. Hvala. warte noch auf das Ende der, des Übersetzens. Eh, hvala lepa, sedaj pa eh, gospod Austrevičius v imenu Alde. Za minuto in 30 sekund. Hvala lepa. Gospe in gospodje, pred enim mesecem je parlament eh, podprl podpis pridružitvenega sporazuma z Moldavijo. Eh, če želimo začeti izvajati agendo približevanja Moldaviji Evropski uniji, eh, potem moramo poskrbeti za to, da bo ta regija bolj napredna eh, in bolj stabilna. Ampak s tem se ne strinja veliki brat iz vzhoda, ki je prepovedal uvoz moldavskih izdelkov eh, in s tem krši sporazum Svetovne trgovinske organizacije. To je škodljivo ne samo za Moldavijo, ampak tudi za Rusijo, kaj ti cene v Rusiji se zvišujejo. Eh, z današnjo odločitvijo lahko pokažemo politično solidarnost z eh, Republiko Moldavijo, zlasti z tistimi 250 tisočimi ljudmi, ki živijo od vrtnarstva v tej državi. Kmetijstvo predstavlja približno 40 odstotkov moldavskega gospodarstva. Če uvedemo dodatne trgovinske profoncijale, dodatne kvote, potem eh, bomo s tem potrdili zaupanje v moldavsko ljudstvo, ki je dokazalo zavezano z evropske perspektive tudi na nadavnih volitvah. Um, spoštovani kolegi, Ne sme nas skrbeti uvoz moldavskega grozdja, sliv ali jabolko, jabolko v Evropsko unijo. Lahko vam zagotovim, da, so, da je to sadje zelo okusno. Hvala lepa za vaše priporočilo. Gospod Helmut Šolce, naslednji zagoje. Gospod predsedujoča, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Prebivalstvo Moldavije je pred eh, veliko, velikimi ekonomskimi in zunanje političnimi izzivi. Kakšna je lahko socialna in družbena perspektiva države eh, s pričo eh, boja, merjenja moči med obema partnerjama? In sicer se ne zapiramo pred tem ali več ali manj sliv jabolk iz Moldavije. Eh, veliko več bi bilo potrebno, kje ostajajo investicije v infrastrukturo, eh, brez upan eh, tega, da bi razočarali upanja ljudi. Ali so kakšni konkretni načrti za diversifikacijo moldavskega gospodarstva, da bi nastala dobra delovna mesta. Najpomembnejša politična naloga pa je razumevanje z Rusijo in sicer, da bo sodelovanje usmerjeno v prihodnost in zato mora tudi Evropska komisija komisija ustvariti okvirne pogoje za to, da bi Moldavija in prebivalci lahko eh, imeli korist. Že ta zima bo zelo težka. Hvala lepa. Hvala, gospod Šolc. Naslednji govornik je Igor Šoltes eh, za zelene. Gospa predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi. Eh, torej sam zelo podpiram ta predlog trgovinskih preferenc kot veste je republika moldova eh, z evropsko komisijo podpisala pridružitveni sporazum katerega cilj je predvsem vzpostavitev tesnejšega sodelovanja na trgovinskem področju in s pomočjo tega sporazuma bo lahko moldova okrepila dostop do evropskega trga in s tem na dolgi rok zmanjšala odvisnost od sosedskih držav predvsem rusije. dodatno bodo k temu pripomogli tudi spremenjeni eh, zakoni in pa standardi ki so bližje evropskim in tako olajšali uvoz izdelkov držav eu. žal pa pridružitveni eh, sporazum nima le pozitivnih učinkov spravlja moldavijo tudi v težji položaj zlasti zaradi ukrepov rusije in prepovedi eh, uvoza. Eh, ta prepoved zelo škoduje moldoviji in ravno zato mislim da evropska unija nosi poseben in pomemben del odgovornosti da ji pomaga tudi tehnično in finančno pri implementaciji področij ki so pomembni za moldavijo in njen razvoj v prihodnje. Hvala, gospod Šoltes. Eh, gospod Gerold Anemans za nepovezane poslance. Uh, imam eh, velike simpatije uh, za moldavsko prebivalstvo, vendar pa moram reči, uh, da uh, smo priča zelo počasnemu razvoju dogodkov. To se mora končati. Mi se ne strinjamo strinjamo eh, in tudi voljivci eh, ne, se ne bi strinjali, pa se kljub temu stvari nadaljujejo. Poglejte si filozofijo Evropske eh, unije na zunanjih mejah. To je katastrofa, tako kar zadeva migracijo, kot tudi varnost in sodelovanje in nadaljni razvoj Moldavije ni v interesu ljudi, ki jih zastopamo tukaj, niti ne v interesu državljanov Evrope. Eh, treba je iskati mirno sožitje za sosednjimi državami, vendar pa eh, eh, moramo prenehati s drugimi stvari. Naslednji govornik je Kristjan Preda za minuta, minuto 30. Še vkrat se vodim koleg Vorbinda, še dan film. Um, Hvala lepa. Šokiran sem nad tem, da slišim takšen govor strani predhodnega govornika. No, pustimo to ob strani. Pozdravljam eh, to poročilo, ki predvideva nove tarifne kvote za namisno grozdje, jabolka in paslive. To je praktični dokaz podpore in solidarnosti Evropske unije za državo, ki jo je zelo prizadel ruski embargo. Pred ruskim embargom E, preden je Rusija uvedla embargo na izdelke iz e, Ukrajine, je uvedla embargo na izdelke iz Moldavije, države, ki pravzaprav živijo od svojih kmetijskih pridelkov. Tukaj gre za pomankanje človečnosti, gre za stigmatizacijo ubogih e, moldavcev, ki jih je močno prizadel ta ruski embargo. Ne smemo jih sedaj še mi dodatno prizadeti. To resnično ne bi bilo v duhu evropskih vrednot. Volice v, v Moldaviji so potrdile želje njenih državljanov, da se približa Evropski uniji. Eh, in to v luči nespremljivega, evropske, eh, nespremljivega pritiska iz Rusije. Hvala lepa, se lepo gospod Picula Antonino. Predsedavajuča, go gospa predsedujoča, gospa komisarka. Avtonomni trgovinski preferenciali so odlično evropsko orodje za naše uh, proevropske partnerje. Eh, začasno povišanje kvot za izdelke iz, Mol iz Moldove je pravzaprav zelo jasno sporočilo tako v Moldovi kot Rusiji. Sporočamo, da Evropska unija podpira svoje partnerje. Eh, Moldova eh, zelo občuti ruski embargo, Zlasti zato, ker 40 odstotkov uh, moldovske proizvodne je pravzaprav povezane s kmetijstvom. Moldova je vedno pomembnejša za vzhodno partnerstvo. Moldova je z nedavnimi volitvami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 Evropske unije je lahko dobra in učinkovita. Vendar naj povem, da v primeru Moldove lahko jasno rečemo, da smo bili dosledni pri svojem delovanju, pri svojih dejavnostih, bili smo učinkoviti in uspešni. In te državi smo dali priložnost, da je povezana z evropskimi institucijami in zelo smo uh, veseli, da je bil sklenjen pridružitveni sporazum z Moldovo. In danes obravnavamo avtonomne trgovinske preferencijale. To je nekaj, kar je zelo pozitivnega. To je dober način, da podpiramo proevropske ambicije Moldove. To je tudi dober odziv z naše strani na ruski embargo in zelo dosledno ukrepanje samo po sebi. Naj povem, da sem zelo vesel, da so nedavne volitve v Moldovi dale dober rezultat. Zmagala je koalicija, ki si želi še naprej po evropski poti. In če želimo razvijati Evropo, moramo biti solidarni. Hvala lepa. za eno minuto gospod Hope. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiamą. Hvala, gospa prisidujoča, gospa komisarka. Načeloma bi podprl predlog spremembe. Moldavija, Moldavija je zelo odvisna od izvoza in na ta način bomo okrepili moldavijsko gospodarstvo. Vendar moramo zagotoviti, da koristi Moldavije dosežejo vse, tudi tiste, ki eh, torej so pridelovalci jabolk, namiznega grozdja in sliv. Torej, ta proces uh, traja že šest mesecev in že dolgo se pogovarjamo o tem, da treba najti nove trge, vendar ni bilo kaj dosti storjenega v praksi. Slive in namizno grozdje ne povzročajo toliko težav, vendar tržna situacija glede jabolk pa je res težavna. Hvala lepa. Naslednji je gospod Schaffhauser spoštovani kolegi moldavija danes gospodarsko trpi to vsi vemo vendar to so posledice zanikanja njene identitete podobno kot se je to zgodilo v ukrajini moldavijo silimo da izbere uh, med zahodom in natom tako ste storili tudi z Ukrajino, dali ste ji obljube, ki jih ni mogoče spomniti in s tem smo ošibili te države. Če imamo enostranske sankcije proti Rusiji, potem jasno je, da imamo uh, odziv strani Rusije in prosim, prenehajmo s takšno politiko, saj s tem zmanjšujemo vpliv svoje politike. Ločevati Evropo pomeni to, da imamo nove, nov razkol med, med eh, Zahodom in Vzhodom. In to, da potegnemo skupaj z NATO in z ZDA, je protievropsko. Ja, Hvala lepi, gospod Galer, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govorit Moskva. To govori Moskva. Sedaj smo slišali Moskvo, ko je govoril gospod Schaffhauser. In širi tiste govorice o prisiljevanju. Če kdo kogarkoli prisiljuje v karkoli, je to Moskva, Rusija, ne pa Evropska unija. Nam se vsi vedno pridružujejo prostovoljno. Zato si mi prizadevamo za pravno državo in razvoj v demokratičnem okviru, ne pa v starem sistemu Sovjetske zveze eh, v okviru, česar si pač eh, želi razvoj Rusija ti uh, avtonomni trgovinski preferencijali so odziv na pritiske Rusije, na politično motivirano prepoved uvoza kmetijskih pridelkov. To je reakcija, ki je ustrezna in to je del naše celovite politike do Moldavije. Seveda si želimo, da bi bile v ospredju tudi večje, pomembnejše teme, da bi lahko oblikovali ustrezno vlado, ki bo sposobna izvajati uh, sočasno veljavo tega sporazuma. Čakamo na reforme, naprimer na področju pravne države in pravosodja, ampak to je seveda izziv za državo, zato da zagotovi evropski model na vseh področjih življenja in naše izkušnje so, da je naš model tisti, ki lahko zagotavlja najboljšo pot v prihodnost in zato je tudi ta korak, ki smo ga sprejeli, najboljši. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Kalnijete. Preden ji dam besedo, se ji želim že vnaprej zahvaliti za to, da je zaprosila za besedo, kajti edina med poslanci je, ki je ženska. Med poslanci, gospa komisarka, seveda. Izvolite. Um, you, Hvala, gospa predsedujoča. No, ponosna sem, da sem ženska, nadaljala bom v latviščini. Avtonomni trgovinski preferencijali so ekonomsko in politično pomembni. Tako EU lahko pokaže, da se zna odzvati za spodbujanje demokracije v sosedstvu. Ta, ta ukrep bo takoj Eh, koristil eh, Moldaviji, ne bo pa nobene eh, škode za Evropsko unijo. No, s tem bomo pokazali, kako se mi odzivamo na to, ko Putin napade neko državo, ki se odloči za proevropsko pot. V Moldaviji so imeli nedavno volitve in na teh volitvah so podprli proevropsko usmeritev. Mi upamo, da bo vlada uspešno nadaljevala po tej poti. Bo, ta naša odločitev pa bo dober pozitiven signal za Moldavijo. Vendar pa to ne more uh, nadomestiti prave pr perspektive pristopa k EU. Žal, uh, številne države članice in poslanci niso pripravljeni za kaj takega. Danke sehr, Frau. Hvala lepa, gospa Kanjete. Naslednji je gospod Landsbergis. Minuto in pol. You, Hvala, gospod predsedujoča. Hvala, gospod komisarka, da ste z nami tako pozno. V zadnjih eh, tednih smo slišali, da bi morala se Evropa se pogovarjati o prostotrgovinskem območju z Rusijo, ki bi se eh, uh, začelo v uh, Vladivostoku in šlo vse do Lizbone. No, kaj pa, če bi se rešili kar do Vancouvra? No, kakorkoli že. Današnja razprava je zelo pomembna, saj so avtonomni trgovinski preferencijali eh, zelo pomembni za države, kot sta Moldavija in Ukrajina. To so države, ki so pokazale proevropsko usmeritev in prave, da sedaj pokažemo Moldavi, da jo podpiramo na njeni evropski poti. Hvala lepa. Gospod Štir je naslednji. Minuta in pol. Hvala, gospođo. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi podprl ekonomske in politične odnose med Evropsko unijo in Moldavijo. V tem procesu je seveda bilo zelo pomenil sklepanje pogodbe junija, ki je omogočil Moldaviji eh, večje trgovanje in večji izvoz v Evropsko unijo. No, Moskva se je na to seveda negativno odzvala, če tudi je šlo za nekaj, kar je bilo koristno za Moldavijo in za Evropsko unijo. No, ampak že to je bilo nespremljivo za Rusijo, ki si želi prevlade na prostoru nekdanje Sovjetske zveze. Zato so julija prepovedali uvoz um, moldavskih izdelkov, saj je to za njih država, ki jo še vedno uh, štejejo med svoja uh, območja. No, uh, kmetijstvo je zelo uh, pomembno za Moldavijo. Deset odstotkov prebivalstva dela v vrtnarskem sektorju in mislim, da je zelo dobro, da smo povečali uh, avtonome trgovinske preferencijale za jabolka, namizno grozdje in slive. To bo dobro za majhne in srednje velike proizvajalce. Hkrati pa bomo poslali jasen signal tako Rusi kot tudi Moldavi, kateri bomo jasno povedali, da smo z njimi solidarni. Hvala lepa, gospod Štir, za minuto in pol, Šonkeli. Ja, eh, Hvala, gospa predsedujoča. Pogosto rečemo, da politiki nimajo duše ali srca, ko gre za institucije kot je Evropska unija. Vendar, ko gre za takšne predloge, menim, da lahko rečemo, da imamo srce in da imamo dušo in da si res prizadevamo za to, da čim hitreje se odzivamo in da sprememo ustrezne ukrepe. In ta ukrep je sedaj res potreben zlasti za revne ljudi v Moldaviji, za kmete, ki trpijo zaradi politike, ki jo vodi Vladimir Putin in zaradi njegovega vpliva. In kot je dejala komisarka, dobro je, da razvijamo nove trge, vendar tega ne moremo doseči preko noči, zato moramo zagotoviti, da pomagamo svojim sosedom. Tako bomo pokazali, da imamo dušo, da imamo srce. In še več, to lahko strimo tako, da ni nobenega negativnega vpliva za naše kmete, kajti kot veljala uh, eh, komisarka, gre za manj kot en odstotek uh, prehranskih izdelkov v Evropske unije. Torej, to je res odličen predlog in kaže na to, kot rečemo v angliščine, da je pravi prijatelj tisti, ki ti pomaga, ko uh, si v težavah. In to, kar smo to pokazali tudi Moldaviji. Und. Hvala lepa. Zadnji na seznamu je gospod Gžib za minuto in pol. <clears throat> Avtonomične preferencije handlove so. Hvala. Avtonomni trgovinski preferencijali so orodje sosedske politike. In ta instrument uporabimo vsakeč, ko vidimo, da nimamo drugega načina, da bi pomagali svojim partnerjem, kot je naprimer Moldavija. Torej, tako želimo zagotoviti, da naši partneri lahko prodajo svoje presežke eh, državam članicam. Torej, to so tisti presežki, ki bi sicer pristali na ruskem trgu, vendar sedaj imamo ruski embargo in uh, tja ne morejo prodati teh presežkov. In Rusija se je zelo negativno odzvala na sporazum med eh, Moldavijo in Evropsko unijo. In ta sporazum je osnova za liberalizacijo in zadeva tudi vrtnarske proizvode. No, dodatnja od avtonomni trgovinski preferenciali bodo spodbudili trgovino v Moldaviji in izboljšala bo situacija uh, ljudi, ki delajo v kmetijskem sektorju. Veselijo nas rezultati volitev 30. septembra. Pred volitvami sem obiskal Moldavijo in sem se pogovarjal z ljudmi, ki so dejali, da je zelo skrbi ruski embargo. Mislim, da ravno ta hitro odziv Evropske unije bo res koristil našim partnerjem v Moldaviji. Hvala lepo, gospod Gžib. Nihče se ni javil za besedo v okviru postopka pritegnite pozornost predsedujoče, zato besedo dajem kar komisarki Malmstromovi. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanci, današnja razprava je pokazala veliko solidarnosti in mislim, da to prav teden dni pred božičem gre za res majhno gesto za nas, kot ste vsi dejali, to ne bo vplivalo našega trga, sploh ne gre za nič, celo nič ena odstotka uh, trgovine, vendar to je zelo pomembno za Moldavijo, ekonomsko, pa tudi politično gledano kaže na to, da solidarnost za nas ni zgolj beseda, temveč nekaj, kar želimo tudi izvajati v praksi, ko gre za naše vzhodne partnerje v težavah upam, da boste jutri podprli ta predlog in s tem bomo pokazali, da podpiramo tiste države, ki se odločijo za evropski model razvoja in za evropske vrednote. Moldavi bomo s tem pokazali, da dejansko stojimo za svojimi besedami in svojimi odločitvami in pomagamo svojim prijateljem v težavam. Moldavi bomo pomagali tudi na druge načine in bomo spremljali učinke Eh, te odločitve, za katere upam, da jo bomo jutri sprejeli. Hvala eh, za dobro razpravo in hvala poročevalcu in odboru za vaše dobro in hitro delo. Hvala lepa. Na koncu pa še enkrat poročevalec gospod Surin Mojsa. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi komisarki in njenim službam za hitro in uh, dobro delo na tem dosjeju hvala kolegom, ki so danes pregovorili. E, tu sem res e, slišal veliko zelo zdravorazumskih um, komentarjev in tu imamo res velik učinek zagona in to je sedaj zelo moderna, moderna izjava. moderna izjava. No, In tu bomo res z, z nečem, kar je za Evropsko unijo zelo malo, dosegli zelo veliko za Moldavijo. In nekaj bi še povedal, gospod Šolc, strinjam se z vami, potrebujemo. Eh, politike, s katerimi bomo spodbujali diverzifikacijo in dodano vrednost moldavskega gospodarstva. No, pridružitveni sporazum go, bo gotovo dobro rodje eh, za to, eh, zlasti s pomočjo prostotrgovinskih sporazumov, tako da bodo imeli korist od skupnega, mm, skupnega trga. Torej, tu ne gre za širitev, tu gre za jabolka, slive in grozdje. In uh, če bomo sprejeli takšno uredbo o jabolkah, to ne pomeni, da um, Moldavija že pristopa v Evropsko unijo. No, živimo pa v svobodnem svetu in Moldavici imajo vso pravico, da si želijo vstopiti v Evropsko unijo in akteri v Evropi imajo pravico, da to podprejo. Gospod uh, uh, Schaffhauser, ne smemo kriviti žrtve zaradi posilstva govorite o zanikanju uh, moldavijske identitete. No, nihče ni kaj takega rekel, nihče ni ničesar zanikal, nihče ne želi, da Moldavija spreme kakršnokoli odločitev na silo, je demokratična država in demokratično sprema svoje odločitve. Hvala lepa, razprave je konec. Glasovali bomo jutri.